delovni program komisije za leto 2014, to je razprava, kjer nimamo postopka catch the eye, tudi nobenih modrih kartonov. Na voljo imamo 40 minut za to točko. Predsedstvo in podpredsednik Ševčevič bodo govorili, pa tudi predstavniki eh, različnih političnih eh, skupin. Eh, upam, da se boste eh, držali predvidenega časa za eh, govor, zato da bomo seveda lahko pravočasno zaključili to razpravo zaradi slavnostne seje, ki sledi potem. Eh, gospod podpredsednik Ševčovič, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsednik, z veseljem bom predstavil delovni program komisije za leto 2014. Tu gre za eh, kombinacijo intenzivnega političnega dialoga eh, med eh, našima institucijama. Tu smo upoštevali seveda tudi konferenco predsednikov v oktobru, sestanke z predsedniki odborov, upoštevali smo mnenja parlamenta tudi pri bodočem dialogu. Torej, prizadevamo si za pravi konsens okoli ključnih političnih prednostnih vprašanj. Se pravi, mi prehajamo sedaj v prehodno obdobje. Pred nami so eh, volitve in tu imamo pač neko novo usmeritev, neke cilje v Evropi. Gre za ustvarjanje bodoče bančne unije, za bodočo rast in delovna mesta. Torej, mi moramo poskrbeti za to, da uresničimo eh, cilje reforme, za katero smo se dogovorili v zadnjih letih imamo eh, manjše število novih pobud in eh, želimo pravzaprav eh, zaključiti delo na ključnih predlogih, ki so že na mizi. Računamo na podporo parlamenta. Seveda se zanašamo na to, da bodo tudi nemudoma države članice izvajale to, kar je bilo dogovorjeno. Potem je pred nami tudi večletni finančni okvir in parlament je igral pomembno ulogo pri pripravi tega proračuna in eh, pozdravljam seveda tudi pozitivno glasovanje o večletnem finančnem okviru včeraj. Eh, na podlagi tega bomo lahko tudi eh, poskrbeli za konkretne rezultate, ki bodo služili našim državljanom in podjetjem. Torej, mi smo delali v težavnih okoliščinah, morali smo okrepiti oživljanje gospodarstva, morali smo ponovno vzpostaviti zaupanje državljanov v trge. Ne moremo pa počivati na lovorikah. Še naprej moramo pravzaprav delati skupaj na naših eh, načrtih. Pripravili smo tudi evropski eh, semester. Sedaj je to pravzaprav že neka ustaljena praksa, ki ima tudi zelo pomembno socialno razsežnost. Prvič je komisija tudi eh, pripravila oceno osnutkov nacionalnih proračunov. Ta je bila objavljena prejšnji petek. Eh, se pravi, tu gre seveda tudi za okrepitev Evropske monetarne unije in eh, zagotavljanje demokratskega nadzora. Eh, mi moramo seveda se dogovoriti tudi za enoten mehanizem za reševanje. Potrebujemo enotne ukrepe na področju čil bančništva in podobno. E, ekonomsko o, življenje je pravzaprav eh, še vedno pravzaprav nek cilj pred nami. Mi moramo pravzaprav še naprej pritiskati na države članice, da bodo učinkovito uporabljali evropska sredstva tudi za pomoč mladim. E, šest držav članic je že pripravilo načrte za izvajanje e, Eh, teh programov in mi delamo seveda tudi eh, z drugimi državami članicami na pripravi teh načrtov. Torej mi želimo eh, pomagati na ustrezen način vsem mladim po Evropi. Potem dostop do finančnih sredstev za podjetje je seveda zelo pomembna. Potem pa imamo kohezijska pravila tudi za financiranje novih MSP-jev. Potrebno je torej Eh, pomagati pri financiranju gospodarstva in ustvarjati nove ponudbe eh, za leto 2014. Eh, krepiti moramo enotni trg, našo trgovinsko agendo in Evropska komisija potrebuje močnejšo industrijsko podlago, potrebuje poenostavljanje. Mi imamo pravzaprav tudi jasne cilje eh, na področju eh, elektronskih podpisov, eh, elektronskih postopkov. Vse to bodo pač neposredno čutili tudi naši državljani. Energetska neodvisnost je zelo pomembna za naše državljane. Zaradi tega potrebujemo tudi enotni trg za energijo in na tem moramo še delati. Mi potrebujemo seveda tudi jasne investicije in investicijske načrte v proizvodnjo energije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 Se pravi, eh, potrebujemo načrte za podnebno in energetsko politiko po letu 2020. Eh, eh, spoštovane poslanke in poslanci, mi smo skupnost vrednot in v ekonomskih težavah tega ne smemo pozabiti. Mi moramo skrbeti za blaginjo, za rast gospodarstva, hkrati pa moramo ščititi svoboščine naših državljanov. Pripraviti moramo državljane na nove izzive. E, potrebni so novi ukrepi v naslednjih tednih. Naprimer, potreben je e, tudi e, Kvi, potrebna je tudi okvirna zakonodaja za varstvo podatkov, zato da bodo dejansko državljani in podjetja izkoriščali svoje so, soboščine. Ne pozabimo, naš skupni eh, cilj je tudi eh, dokončanje eh, statuta o financiranju evropskih političnih strank. To moramo pač poskrbeti čim prej. E, mi moramo e, naše vrednote širiti po e, svetu in poskrbeti tudi za humanitarno pomoč tistim, ki jo najbolj potrebujejo. Mi moramo poskrbeti za to, da bo Evropska unija faktor miru eh, v širši regiji. Torej, mi moramo sedaj narediti vse, kar je v naših silah, da zaključimo vse te predloge in da začnemo izvajati večletni finančni okvir. Eh, dobro smo sodelovali z parlamentom, imamo iste cilje in upam, da bomo pač ohranili ta duh iz zadnjih mesecev eh, in na ta način bomo dosegli Evropo, ki je močnejša, bolj združena in odprta za svet. Hvala lepa za vašo pozornost in veselim se razprave. Najlepša hvala sedaj pa bo dosledili govorniki posameznih poslanskih skupin. Najprej v imenu skupine ELS za dve minuti gospod Sajer. Tistelt, elnök úr, tistelt ház. Najlepša hvala, gospod predsednik, kolegice in kolegi. Eh, kar zadeva delovni program eh, komisije za leto 2014, Eh, je seveda zelo pomembno, da spoštuje načela, ki jih je omenil tudi komisar. Se pravi, treba se je osredotočati na prednostne naloge, kar pa zadeva ELS. Eh, gre pri teh prednostnih nalogah za industrializacijo, ustvarjanje delovnih mest. In mi tudi menimo, da je zelo pomembno, da se borimo proti brezposelnosti mladih. Moramo imeti MSP-je in ustvariti moramo eh, vse, kar je potrebno eh, za evroobmočje. Mi moramo pravzaprav vse te elemente vedno znova preizkušati kaj ti mi vidimo, da ukrepanje na evropske ravni eh, dodaja eh, tudi neko dodano vrednost eh, ukrepom na nacionalni ravni. In mislim, da ni vedno primerno iskanje lokalnih rešitev. Evropski državljani morajo dobiti eh, Eh, občutek, da Evropska unija podpira nacionalne ukrepe in da tudi njim eh, pomaga pri iskanju rešitev za državljane. Eh, se pravi, vedno znova je treba pregledati, kakšna je dodana vrednost. Potem je pa tu še nekaj pomembnega. Mi moramo državam članicam omogočiti, da poiščejo najboljše rešitve. V krizi morda ne bi bilo dobro, da poskušamo. Uh, z rešitvami, ki smo jih preskušali že ne vem koliko krat, pa niso delovale. E, to velja za uredbe, to velja za vse ukrepe. Evropskemu parlamentu moramo pomagati e, v tem oziru. Kaj ti? E, tudi na podlagi tega se lahko stalno učimo. Se pravi, preobsežno urejanje stvari ni dobro, ni pa dobro, da ne ukrepamo takrat, ko lokalne rešitve ne delujejo. Torej, pri uh, delovnem programu komisije moramo biti pozorni na dejstvo, uh, da gre tu za leto uh, ko morajo evropske institucije dokazati, da je dodana vrednost evropskih institucij nujno potrebna in da je škodljivo, če te dodane vrednosti nimamo. Eh, hvala lepa. Sedaj pa gospod Enrique eh, Guerrero Salom. Hvala lepa. Eh, Eh, jaz se lahko navežem na zadnje besede podpredsednika komisije. Seveda moramo biti učinkoviti za to, da lahko pokažemo evropskim državljanom v naslednjih mesecih, da smo v stanju ustreči njihovim eh, zahtevam, da lahko rešujemo njihove probleme. Komisija mora seveda sedaj izkoristiti ta kratki čas, da bo opravila to nalogo. Ne smemo samo eh, misliti na težave, s katerimi se soočamo sedaj v prednostnem položaju, morajo biti tudi izzivi prihodnosti, naprimer zaščita delavcev, vseh delavcev, zlasti tistih, ki so napoteni eh, znotraj Evropske unije. Tu gre za njihove pravice v različnih državah članicah. Nekaj je treba tudi storiti proti brezposelnosti eh, mladih. Eh, torej, eh, 15 eh, držav članic ima eh, Eh, brezposelnost mladih v višini dvajset do trideset odstotkov v šestih državah je ta brezposelnost nad trideset odstotkov v drugih je celo še eh, višja in samo še šest držav je dejansko že začelo izvajati garancijo za mlade in tu je treba eh, hitreje ukrepati tudi v drugih državah. Potrebna je tudi eh, teritorijalna kohezija, treba je tudi ustrezno seveda izvajati načelo um, makrokondicionalnosti. Uh, Države, ki najbolj potrebujejo denar, ga morajo tudi dobiti. Mi tudi ne želimo zmanjševati sredstva v Evropskem socialnem skladu tu, ko je kriza najhujša. To bi bila napačna smer. Če nam bo uspelo izkoristiti 25 odstotkov sredstev, bomo tudi lahko eh, ohranili raven eh, Evropske socialne politike in eh, Evropskega socialnega sklada in to moramo zagotoviti. Mi ne smemo zmanjševati tu sredstev. Hvala lepa. Sedaj pa dobi besedo moj prijatelj Andrew Duff. Gospod predsednik eh, skupina liberalcev pozdravlja eh, delovni program eh, komisije in tudi jasne prednostne naloge, ki jih želi torej uresničiti pred koncem mandata. Če pozamem, mislim, da tudi sodelovanje med eh, komisijo in Evropskim parlamentom dobro deluje. Žal pa svet ministrov ne igra ustrezno svoje vloge eh, pri pripravi skupnega delovnega eh, programa za vse institucije. Žal imamo pravzaprav program predsedstva, ki je podoben trojki in dejstvo je, da je njihovo delo dosti krat nedosledno. Mi moramo izboljšati zakonodajno delo Evropske unije. In Evropski svet mora torej ustrezno tudi nadaljevati delo, eh, ki se pravzaprav začne na navadnih eh, svetih. Eh, dobro bi bilo, če bi komisija uh, vključila uh, svet tudi pri formulaciji bodočih delovnih programov. Minuto, el señor Janik. Sledi gospod Žado. Hvala, predsedujoči, gospod podpredsednik komisije, spoštovani kolegi. Pogajanja o prostotrgovinskem sporazumu za ZDA so seveda pomembna za delo komisije. Komi Pri tem pa veste, da tu gre za izbiro družbe, ki jo je treba upoštevati, tako kar se tiče zaščite porabnikov, kar se tiče pravic eh, investitorjev in tako naprej, kar se tiče zaščite osebnih podatkov. Vendar pa se ta pogajanja nadaljujejo kljub eh, temu, kar smo videli v zvezi z eh, predhodnim dogajanjem in v popolni netransparentnosti, kar se tiče državljanov. Danes se dogaja to, da evropski državljani nimajo pravice v resnici sodelovati pri krepitvi demokracije in na ta način imajo vedno bolj občutek, da je Evropska unija zgolj posrednica v imenu multinacionalk in da v resnici deluje proti interesom državljanov. Zato zeleni zahtevamo popolnoma pregledna pogajanja, ki je bodo omogočila našim državljanom, da bodo videli, da se njihove izbire upoštevajo. Hvala gospod Žado v imenu EKR, gospod Čimanski. Panje in panovje, zadanjem numer 1. Dame in gospodje, Prva naloga vsake Evropske komisije je preverba evropske zakonodaje, kar se tiče konkurenčnosti. Gre za to, da pridemo do neke Evropske unije, ki je danes že odgovorna za zmanjšanje ekonomskih dejavnosti pri nas. Zmanjšati moramo upravno breme, na majhnih in srednje velikih podjetjih in zato, da pridemo do ustreznega digitalnega trga in trga storitev, potrebujemo nova, nove predpise, vendar pa morajo biti ti novi predpisi dobro nadzorovani in spremljani, kot to predlaga šest vlad, med njimi Britanska. Gre tu seveda za učinek na konkurenčnost v vseh pogledih ne potrebujemo preveč predpisov, kar potrebujemo je predvidljivost, zato da bodo vlagatelji vedeli, kako in kaj, še posebej v kontekstu prostotrgovinskega sporazuma za ZDA. Danes je to edini protikrizni instrument, ki ga imamo in zato ga moramo resnično začeti izvajati. Hvala. Hvala, gospod Šimanski. V imenu EFD kolega Paksas. Pone pirmininkė, gerbiami. Gospod predsedujoči, spoštovani kolegi. Naslednje leto se bo Evropska unija morala spopasti številnimi izzivi z nadaljevanjem rasti, z zmanjšanjem brezposobnosti in tako naprej. Podpiram to, kar je povedala komisija, da mora biti naša prednostna naloga oblikovanja novih delovnih mest in gospodarska rast. Še vedno, seveda, pri tem moramo še posebej se posvetiti boju proti nezaposlenosti oziroma brezposobnosti mladih. Toda, predlagam, da smo bolj natančni v svojih dejavnostih. Upoštevati moramo, da danes skuša Evropska unija regulirati velikost uh, kumaric kot v preteklosti banan. EU bi se morala odločiti, da bo postavila neko minimalno plačo v celotni Evropski uniji. To bi bilo pomembno. Lahko vse posod kričimo o tem, kako je treba okrepiti enotni trg in tako naprej, ampak enotni trg ne bo nikoli močan, če skoraj petina evropejcev živi pod pragom revščine. Verjamem, da bi morala komisija najti nove načine, nove možnosti za spodbujanje zaposlovanja med mladimi v državah članicah. Lahko recimo subvencioniramo delodajalce ali pa zmanjšamo uh, davke, ki bremenijo delodajalce. Recimo lahko zmanjšamo za polovico davke pri zaposlovanju mlajših od 30 let in tako naprej. Hvala, gospod Paksas. Zadnji pa je na vrsti v tej razpravi v imenu samostojnih poslancev gospod Borgezio. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Po Lampeduzi smo slišali veliko besed o programu za priseljevanje, vendar pa temu niso sledila konkretna dejanja. Potrebujemo pa konkretno strategijo in to eh, takoj če želimo preprečiti podobne tragedije v prihodnosti. Govorimo tudi o bančnem sektorju in ureditvi tega sektorja. Eh, kdaj bo komisija predstavila resnično stanje nemških eh, bank? namreč eh, nemške banke imajo veliko sredstev v eh, davčnih oazah na stotinje milijard evrov. In eh, veliko teh sredstev je bilo zbranih tudi z pomočjo sredstev za državnih sredstev za reševanje bank, kot v primeru banke Landesbanke. Torej, želim odgovor komisije na to temo že danes potem pa so tukaj e, prometna omrežja. Ja, seveda potrebujemo e, prometne povezave, ampak eh, ne pozabite pri tem na Sardinijo, potrebujemo avtoceste, nimamo nobenih e, dobrih prometnih povezav. Torej, govorite o vseh dejstvih. Sardinijo je italijanska država obravnavala kot neke vrste kolonijo. Torej, potrebno je jasno povezati, kako, kakšno je stanje v določenih uh, delih Evropske unije, uh, v določenih regijah, uh, ki jih uh, države članice neustrezno obravnavajo. Poglejmo si uh, primer Sardinije. To je tragedija tudi z političnega vidika in z vidika Evropskega parlamenta. Hvala lepa. To razpravo bomo zaključili z govorom podpredsednika komisije. ki se bo odzval na vaše besede, na besede predstavnikov političnih skupin. Torej, gospod Čevčovič, beseda je za konec vaša. Uh, Hvala lepa, predsedujoči. Zahvalil bi se vsem spoštovanim poslancem, ki so spoštovali strukturo dela komisije oziroma programa. Vem, da ni lahko zastaviti ustrezne prioritete, kajti eh, številni zakonodajni predlogi so na mizi in zato moramo res izbrati tiste, ki so jasne prednostne naloge in naša številka danes je 26. Videli ste, da smo se potrudili osredotočiti na to v zadnjih, teh zadnjih mesecih eh, tega sklica, zato da resnično nekaj prispevamo, zato da pridemo do čim boljših, čim boljše, čim više dodane vrednosti oziroma da prispevamo res neke ustrezne prvine, kar se tiče gospodarske rasti in oblikovanja novih delovnih mest. Videli ste v naših prilogah, da smo zdaj prvič vključili oziroma zelo jasno povedali, Eh, torej zadeve, ki se tičejo upravnega bremena, upravnih bremen, prav tako so te ustrezni predlogi za direktive oziroma uredbe, ki, za katere menimo, da bi se jih lahko znebili v prihodnem eh, obdobju in to bo model, ki ga bo komisija eh, upoštevala tudi v prihodnje. Gospod Daf je govoril o potrebi po boljšem programiranju, načrtovanju za prihodnost in eh, naj povem, da se to posem sklada s tistim, kar sem povedal že včeraj v zvezi namreč eh, na svetu za zunanje zadeve. Namreč bolje moramo zagotoviti izvajanje, delati moramo res na ustreznem načrtovanju, zato da bomo prišli eh, da bo prišlo do skladja z tem, tem, kar zahtevajo delovne skupine pri vas, torej resnično moramo skupaj in z isto hitrostjo delati na skupnih oziroma projektih skupnega pomena. Ker z nekaj ministri sem se pogovarjal in rečeno je bilo, da bomo eh, torej, po naslednjih volitvah eh, eh, v delegaciji iz vseh treh inštitucij in bomo skušali ugotoviti, kaj lahko skupaj naredimo, zato da bomo resnično začeli z delom na sporozumu, ki bo upošteval tudi svet In to bo seveda zahtevalo večjo učinkovitost, boljše načrtovanje v prihodnje. Za komisijo bo seveda pomembno, da se nadaljuje z skupnostno metodo, zato da bodo res stvari ustrezno upoštevani v vseh prihodnih sporozumih. Gospod Svajar je govoril o industrijski politiki in tu naj mu zagotovim, da bo januarja komisija predstavila ustrezno sporočilo, pa tudi poglobljeno analizo o glavnih Eh, elementih pri določanju cen energije, energetskih virov, kajti to je eden bistvenih dejavnikov pri konkurenčnosti evropske politike in eh, zato bomo ti dve sporočili pripravili hkrati, da pridemo tudi do ustreznih ukrepov. Gospod Guerrero je govoril o nezaposlenosti, brezposlenosti, ki je bistvena danes, bistveni problem v Evropski uniji. In vemo, da če se želimo s tem problemom spopasti, potrebujemo ustrezno rast, trdnejšo rast. Hkrati pa moramo upoštevati tudi dejstvo, da oblikovanje novih delovnih mest zahteva vsaj šest mesecev ali pa eno leto, da doseže neko rast. Torej je vedno v zaostanku in lahko vam zagotovim, da se res trudimo, da bi motivirali države članice, da začno delati na schemi jamstvo za mlade. Kajti res Presposelnost mladih je nekaj, s čimer se moramo spopasti tudi z ustreznimi viri na evropski ravni. Komisija je tu pripravljena in upamo, da bo tudi države članice eh, pokazale svojo pripravljenost. Gospod Paksas, kar se tiče obdavčitve dela, ja, tudi tu trudimo se, imamo specifična priporočila za države članice, naj ukinejo vse previsoke davke na delo zato da bomo prišli do neke bolj rasti prijazne obdavčitve. Kajti obdavčitev dejansko preprečuje oblikovanje novih delovnih mest in tako naprej. Torej mora biti to po eni strani podpora, ampak hkrati tudi prilagoditev eh, politike davkov se mora, mora podpirati, te politike hkrati pa biti prilagojena. Hvala, ker ste podarili tudi pomembnost upravnega bremena in pomembnost uh, tega, da imamo eh, predpise samo na področjih, kjer lahko Evropska unija doda neko vrednost. Že včeraj sem se pogovarjal, kot rečeno, z ministri in tudi tukaj smo se pogosto pogovarjali, stvari moramo početi skupaj, truditi se moramo skupaj, moramo imeti skupne predloge za to, da bomo prišli do zmanjšanja upravnega bremena. Seveda pa mora biti vsak tak predlog podprt tudi strani so zakonodajalca. Hkrati mora priti do ustreznega prenosa na nacionalno raven. Tam se stvari pogosto zapletejo, namreč z izvedbo evropske zakonodaje na nacionalni ravni, ki se povečuje potem upravno breme. Potrebovali bomo veliko energije, morelo, morali bomo delati redno, prikazali bomo stvari tudi na neke vrste semaforih, da bomo videli, kako stvari potekajo, kako napredujemo, kakšne napore. Uh, vlagamo tudi po državah članicah za zmanjšanje upravnega bremena, zato da bomo prišli do neke pravzaprav zdrave konkurence na tem področju, zato da konec koncev pridemo do napredka na ravni Evropske unije in držav članic. Upajmo čez eno leto. Gospod Borgezijo je govoril o Lampeduški tragediji. Naj mu povem, da je uh, delovna skupina na tem področju res zelo zauzeta, in njihovi predlogi so bili že predstavljeni v začetku oktobra in upam, da se bomo o tem pogovarjali tako tukaj v parlamentu, kot tudi na svetu in v drugih formacijah. In kar se tiče potem pogajanj o prostotrgovinskem sporozumu za ZDA, upamo, da bodo, vemo kako je s temi pogajanji vemo, kaj pomeni tukaj, če dodamo še 190 milijard evrov eh, BDP-ju e EU na letni ravni. Vemo, kako pomembno je to, zato, da postavimo neke nove standarde, nove produkte, nove izdelke, nove tehnologije in tudi vemo, kako pomembno je, da branimo prednostne postavke Evropske unije na nek ambiciozen način in ravno to počnemo, kajti naša prednostna naloga tukaj je, da dobimo čim boljši sporazum, da pridemo do čim boljšega sporazuma za naše državljane in za Evropsko unijo. Hvala lepa. Hvala, gospod podpredsednik. Ne bi želel zaključiti razprave, ne da omenim še, kako dobro smo sodelovali z vami. Govorili ste o prihodnih volitvah. Vsakič, ko pride do volitev, se im, eh, imamo kakšnega ministra, ki, pride, eh, ki zasede sedež v parlamentu oziroma v komisiji in prihod takih ministrov v parlament ali v komisijo vam bo omogočil, da se marsičesa naučite in da pravzaprav eh, skupnostno metodo, medvladno metodo še bolj okrepite in postavite v spredje. Spoštovani kolegi, najlepša hvala še enkrat. S tem zaključujemo to razpravo. A, oprostite. Ali imate kakšno postopkovno vprašanje? Izvolite. Ja, gre za postopkovno vprašanje. Namreč gospod podpredsednik komisije je predstavil in govoril o sodelovanju med parlamentom in komisijo. Sam sem mu zastavil vprašanje v zvezi z preglednostjo pogajan, pa ni na to odgovoril. Mislim, da tu moramo dobiti ustrezne odgovora, odgovore strani te demokratične skupščine. Podpredsednik komisije mislim, da je odgovoril Eh, na vaše vprašanje na način, za katerega se mu zdi primerno. Eh, ne vem, ali ste bolj ali manj zadovoljni, ampak odgovor ste dobili, odgovor predstavnika komisije ste dobili. Torej, kaj pa zdaj? Zaključili bomo z zasedanjem oziroma ga začasno prekinili in bomo potem nadaljevali ob 12.30. Eh, z glasovanjem, seveda pa upam, da boste tukaj ob 12, torej točno opovdne, ko bomo proslavili dodelitev nagrade Saharov. Še eno postopkovno vprašanje, izvolite. Gospod podpredsednik, dovolite, da v tednu, ko Hrvaška praznuje obletnico napada oziroma paca Vukovarja, povem o 25, da je tukaj z nami 25 veteranov domovinske vojne v Hrvaški in prosim, da jih tukaj pozdravimo. Hvala. Senjora E spoštovana kolegica spoštovana prijateljica kot veste sem bil tudi sam v vukovarju že nekajkrat ko smo proslavili tudi uh, odprtje novega delovskega doma v Vukovarju in uh, zelo Eh, spremljam vse, kar se dogaja v Vukovarju, zato sem res vesel in ganjen, da predsedujem danes razpravi tudi v prisotnosti teh visokih gostov. Torej, zasedanje je začasno prekinjeno do povdneva oziroma povdneva in pol, do polenih, ko začnemo s popoldanskim delom. Hvala lepa.